Okay, I think we start. Uh... Gospe in gospodje, predlagam, da začnemo. Vesel sem, da je tukaj komisarka Bjenkovska. Že večkrat je bila tukaj. Pred letom dni smo govorili o podobni temi. Bilo je pred približno letom dni. spet govorimo o tej temi, zadnji smo imeli zelo plodno razpravo in upajmo, da bomo tudi tokrat imeli plodno razpravo. Samo v uvod vam lahko povem, da sem malce brskal po internetu o gospe Bienkovski in zanimiv citat. Rekla je, nisem jorkširski terjer, niti nisem bul terjer, sem nekje vmes. No, gospod Bjankovska, uveselje mi je, da ste tukaj. Mislim, da imate 10 minut, potem pa bomo imeli prvi krok vprašanja in govora. Hvala. Hvala. No, upam, da vam bom tudi všeč. Kakorkoli že. Hvala, gospe in gospodje, gospod predsedujoči, vesela sem, da sem danes tukaj slišati želim vaše mnenje o tem, kaj se dogaja na temo spremljanja škandala Dieselgate. Kakor veste, sem bila pred letom ni tukaj, povedala sem vam o tem, kakšen napredek smo naredili glede izvajanja priporočil odbora EMIS. Oktobra sem vam predložila poročilo o ukrepih, ki smo jih sprejeli na osnovi teh priporočil, prav tako pa sem vam poslala poročila iz držav članic, torej kaj se dogaja na ravni držav članic. Sami veste, da so države članice zelo pomembne akterke v tej drami. Sodelujemo, če lahko tako rečem, že od septembra 2015 in Upam, da ste tudi vi opazili, da sem se res trudila po najboljših močeh, da bi najprej odpravili posledice škandala Dieselgate in, kar je prav tako pomembno, da bi preprečili, da se to ne ponovi več v prihodnosti. Kakor sem dejala, tesno sodelujemo z vami, svetom, zato da bi izboljšali regulativni okvir za motorna vozila. Povedati je treba, da smo v zadnjih dveh letih dosegli marsikaj. Res je, veliko vprašanj je še odprtih, veliko je problemov, kritični moramo biti, prav gotovo, tudi jaz sem kritična, tudi do sebe. Ampak povedati je treba, da imamo zdaj bolj učinkovit sistem homologacij, prav tako imamo sankcije na ravni EU, odpoklice in tudi preizkušanje na ravni EU. Zagotovili smo tudi bolj realistično preizkušanje emisij za NOx in CO2. To se imenuje emisije v resničnih voznih pogojih ali RDE. Naj vam podam preprost primer. Zaradi RDE zadnja generacija dizelskih vozil izpušča 20 do 60 mg NOx na kilometr. Pred RDE so bile, so bile emisije 700 do 800 mg na kilometr v resničnih voznih pogojih. Lahko torej vidite, da gre za res otipljiv rezultat. Seveda, smo dobili tudi sodbo o RDE ali o emisijah v resničnih voznih pogojih. Potem bom govorila kasneje. V ponedeljek na zasedanju sveta za konkurenco sem to že povedala in na seji odbora EMIS bom povedala, kakšen je sklep komisije in kaj bomo storili. Osem postopkov zaradi kršitev smo sprožili zaenkrat in povečali smo preglednost ukrepov na področju od poklicov. Prav tako smo predlagali, da bi povečali zaščito potrošnikov EU in sicer z harmoniziranjem postopkov na ravni EU v zvezi z kolektivnimi pravnimi sredstvi. Prav tako smo sprožili preiskavo o morebitnem nezakonitem sodelovanju med nemškimi proizvajalci avtomobilov, glede tega, da bi dosegli zamik pri začetku uporabe sistemov za preprečevanje onasnaževanja. To je napredek, ampak storiti moramo še veliko več. Naj vam podam citat iz nedavnega poročila Evropskega računskega sodišča. In sicer države članice niso naložile nobenih kazni na proizvajalce za kršitve uredbe o homologacijah. To ne pomeni, da da kršitev ni bilo, ampak te kazni bodo morda naložene kasneje zaradi sodnega postopka, vendar ne strani držav članic samih. Razmere na področju odpoklicev in eh, ne združljivih avtomobilov še vedno niso zadovoljujoče, nekaj napredka je bilo. Verjetno veste, da smo pred letom dni predstavili platformo za odpoklic in povprečna stopnja od poklicov se je zvišala iz 72 na 79, ampak sedem držav, Bolgarija, Hrvaška, Latvija, Malta, Poljska, Romunija in Slovaška, še vedno poročajo o stopnjah od poklica manj kot 60 odstotkov. To je še vedno premalo, zadeva se še vedno ne izboljšuje. To pomeni, da imamo še vedno okrog 1,6 milijona dizelskih avtomobilov na cestah, ki jih je nujno treba posodobiti. Ob tem pa je treba upoštevati še starejše avtomobile, ki prav tako zelo onesnažujejo okolje. Pri teh starejših avtomobilih bi lahko bila nadgradnja strojne opreme rešitev. Vendar samo nekaj držav članic. Zaenkrat izbira to možnost. Hvala parlamentu za to, da ste namenili en milijon evrov za pilotni projekt za opremljanje avtomobilov in za preizkuse na tem področju, ampak eh, brez držav članic ne bo dovolj. Res je, prišlo je do spremembe pristopa tako na ravni držav članic kot tudi industrije, ampak države članice morajo storiti več, prav tako pa mora storiti več tudi industrija, kajti drugače bodo naši napori za manj. Industrija mora aktivno sodelovati pri tem. To je v njihovem interesu za prihodnost. Če želijo obdržati konkurenčnost tega sektorja v Evropi, morajo bolj aktivno sodelovati na tem področju in vem, da je prišlo do napredka. To je neprimerljivo stanjem iz leta 2015 ali 2016, ampak mislim, da bi lahko storili še več. Nove odklopne naprave se odkrivajo še vedno in industrija še vedno ni dovolj aktivna na področju revolucije glede trajnostne mobilnosti ali elektromobilnosti. Z našimi novimi standardi v zvezi CO2 smo jih nekoliko prebudili, ampak, kakor veste, je zaenkrat samo nekaj proizvajalcev avtomobilov izrazilo aktivno podporo Evropskemu zavezništvu za baterije. Ampak baterije so ključna tehnologija, omogoča, ki omogoča razogličenje in boljšo kakovost zraka. Potrebujemo ustrezne verige zagotavljanje dodane vrednosti v Evropi. In temu projektu bomo namenili zelo veliko denarja, kajte to je nujno, če želimo raz razviti ta del mobilnosti. Prav tako moramo kritično pogledati to, kar smo dosegli zaenkrat. Zdaj pa kar zadeva sodbo sodišča pred dvema mesecema, 13. decembra, je sodišče razsodilo, da je komisija presegla svoje pristojnosti, ko je sprejela dejavnike skladnosti v uredbi RDE. Seveda, mi se bomo odzvali na to sodbo. Želimo parlamentu zagotoviti močnejšo vlogo, vsi v tej dvorani smo bili v parlamentu tudi pred tremi leti in pol. Jaz sem tudi bila tam. Spomnimo se, kakšno je bilo takrat stanje in zavedamo se, da so bile razmere takšne, da smo res morali hitro ukrepati in večkrat sem to že ponovila. Takrat sem prevzela odgovornost, ukrepati sem želela. Danes pa je žal tako, seveda sodišče ni pod vprašaj postavilo dejavnikov eh, skladnosti, šlo je le za postopek. No, zdaj bomo pripravili nov zakonodajni predlog v postopku soodločanja. Sodišče nam je dalo samo eno leto, Dobro, brez volitev bi to bilo več kot dovolj časa. Zato, da sklenemo delo, ampak v teh okoliščinah, ki jih imamo, mislim, da bo rok precej ambiciozen. Povedati vam želim tudi, da komisija razmišlja o tem, da bi se pritožili proti tej sodbi pravni strokovnjaki pri komisiji pravijo, da obstaja pravna podlaga za ugovor, ampak ne želim, da me narobe razumete. Jaz si želim, da bi imeli novo zakonodajo še pravočasno in želim si, da bi parlament prav tako imel besedo pri tem. Ne samo to, biti moramo pošteni, jaz moram biti poštena, na voljo imamo samo eno leto, čakajo pa nas tudi volitve. To bi lahko bil problem. Vplivali bi na proizvodnjo milijonov avtomobilov v EU od 24. Eh, februarja 2020. Prisluhnili bomo industriji, industrija nam bo govorila, da bo konec sveta, da nas čaka izguba delovnih mest in tako naprej. Mi smo na to že pripravljeni. Skrbi me odziv državljanov, kajti vi ste državljanom bliže in vi ste bolj v stiku z njimi kot jaz, to je jasno, ampak tudi jaz sem veliko v stiku z njimi. Oni bodo morda rekli, da je krivda birokratov v Bruslju, da zadeve ne tečejo tako, kot je treba. Za državljane pa je Najbolj pomembno, da preprečimo, da bi se to ponovilo in da se ozremo v prihodnost. Pripravljeno delo na standarde za emisije v prihodnosti so se že začele. Naslednji mesec romunsko predsedstvo organizira konferenco. Pripravili bomo načrt za čista vozila. Kar zadeva naš odziv, naš odziv je dvojen. Pripravljamo novo zakonodajo, In jaz bom tukaj do zadnjega trenutka komisije, do konca oktobra, in jaz bom storila vse, kar je mogoče, zato da bo zakonodaja dejansko sprejeta, ampak hkrati vam lahko povem, da se bomo najverjetneje pritožili. Pa še na koncu nekaj besed. Računate lahko name. Ampak, če želimo res kaj spremeniti, morajo države članice prevzeti odgovornost in enako velja tudi za industrijo. Jaz bom aktivna do konca te komisije. Jaz sem verjetno zdaj zadnjič tukaj v vlogi Evropske komisarke, hvala vam za vaše sodelovanje. Brez vaše podpore mi ne bi uspelo. Vi ste prav tako glasovali za dejavnike skladnosti. Tudi sami ste izrazili pomisleke, ampak eh, kar zadeva mene, mislim, da je jasno, da druge možnosti ni bilo, da bi to storili tako hitro, kot smo. Hvala lepa, zdaj pa se že veselim razprave in vprašanj, seveda. Hvala. Hvala, gospa komisarka. Prvi krok, dve minuti ima vsak. Gospa Grosted Zajeles, izvolite. Hvala, gospod predsedujoči. Hvala, gospa komisarka, hvala za vašo predstavitev in tudi bolj splošno hvala za to, da ste tako angažirano delali na tem dosjeju, kakor velja tudi za vse druge dosije. Od začetka afere Dieselgate ste pokazali voljo za to, da res vodite delo v komisiji, predstavili ste tudi poročilo v roku. Rekli ste, da je bil dosežen napredek in poskrbeti moramo, da se to ne bo več zgodilo, tako ste dejali. Prav tako ste dejali, da nas čaka še veliko dela. nadzor nad eh, emisiji, preizkusi emisiji so bili okrepljeni v obliki novih preizkusov, prav tako imamo pravila na evropski ravni, ki so bolj stroga. Ampak treba je izpostaviti, da so bili ti ukrepi sprejeti zelo hitro, kar je bilo nojno. Vendar, zaradi te hitrosti smo zapletli življenje proizvajalcev avtomobilov, kajti razvojni cikli so dolgi in proizvajalci niso uspeli tako hitro prilagoditi vozil. Odpraviti moramo to pavšalno razmišljanje, zaradi katerih so nekateri menili, da je dizelsko vozilo boljše od vozila na benzinski pogon in tako naprej. Moja vprašanja. Septembra 2018 je bila izvedena prva faza preizkusov RDE. Zanima me, ali nam lahko poveste več o tem, kakšne so posledice in kakšni so rezultati, kaj to pomeni za proizvajalce. Dejali ste, da še vedno obstajajo odklopne naprave. Zanima me, kako bo to vplivalo na hibridna vozila in zanima me tudi, kakšno je stanje na področju tehnologije, kako se bodo proizvajalci prilagodili na nove preizkuse. Zanima me, ali je res mogoče že meriti učinke teh novih pravil. Če je to že mogoče, zdaj. Hvala. Hvala lepa. Socialisti, gospod von Bremt, izvolite. Hvala. Hvala lepa, pozdravljeni komisarka. Žalostno sem, da ste dejali, da ste zadnjič tukaj. Še lahko pridete nazaj. Ne bom predolgo govorila o preteklosti, ampak eh, ponosna sem na vse, ki so delali v odboru EMIS. Dobili smo dobro poročilo, ambiciozno poročilo. In eh, povedati, želim, da se strinjam s komisarko, namreč v okviru komisije se je zgodilo veliko, na ravni držav članic pa je ocena bolj negativna, da ne bom rekla kar dramatična. In tukaj tudi nimamo možnosti ukrepati. Dobro, danes je komisarka tukaj, nekaj stvari o tem. Torej, gospa komisarka, razočarana sem, da ste se odločili za pritožbo na sodbo sodišča. Da bo jasno, jaz nisem in številni moji kolegi se z menoj strinjajo, Jaz in mi nismo glasovali za ta dejavnik skladnosti, že takrat smo dejali, da to ni demokratično. Dejali smo, da spreminjate pravila tekom postopka. Uporabljali ste metodologijo, ki je bila nespremljiva, to je reklo tudi sodišče, zato se morate tega držati. Komisarka, dobro delo upravljate, držite se tega ne pritožite se in morda lahko to združite s tistim, kar smo zahtevali v poročilu, namreč da bi pripravili predlog za Euro 7. Pripravite predlog v zvezi z Euro 7 in v zvezi z dejavniki skladnosti. Parlament vas bo tukaj podprl. Pa še vprašanje. V odboru EMIS so se vedno pojavljali pomisleki ali vprašanje, ali res dobro skrbimo za potrošnike. Najprej smo imeli primerjavo med američani in evropejci, zdaj pa je situacija takšna, da je v Nemčiji na voljo denar za Nemce in avtomobile, ki so bili kupljeni v Nemčiji za naknadno ugradnjo opreme ali pa da lahko Nemci kar kupijo nov avtomobil za subvencijo, zato da se počisti flota. Zakaj, gospa komisarka, drugi ljudje v Evropi niso do tega upravičeni? Zakaj ne moremo počistiti flote tako rekoč? Drugi v Evropi, ljudje, drugi še vedno vdihavajo slab zrak, zato ker so nekateri proizvajalci menili, da obstaja čisti dizel. Ljudje so potem zaupali temu, in uh, proizvajalci so ugrajevali vse vrste odklopnih naprav. Vsi evropejci morajo biti obravnavani enako. Hvala. Well, to... Hvala, EKR, gospod Demesmaker, izvolite. Well. Ik doe dat in Hvala lepa, govoril bom nizozemsko. Gospa komisarka, pozdravljeni v našem odboru. Hvala za vaša prizadevanju in opravljeno delo. Katlin van Bremt je bila predsednica odbora EMS, jaz sem bil eden od podpredsednikov, zato smo res tesno spremljali vse skupaj. Dejali ste, da škandal Dieselgate še ni zaključen. Mislim, da imate prav. Par stvari želim povedati o tem, prav tako želim zastaviti nekaj vprašanj. Najprej, kar zadeva sodbo sodišča. Katlin je to omenjala. In jaz mislim, da obstaja možnost pritožbe, to naj bi bil vaš namen. Ampak mislim, da bi s tem poslali slab signal. Čakajo nas volitve, delo bo prekinjeno, morda bomo izvoljeni, morda ne. Vprašanje je, ali lahko zagotovite, da bomo lahko kar takoj nadaljevali z delom po volitvah. In drugič, računsko sodišče, tudi to ste omenili. Dokument se mi ne zdi najboljši. Nekaj komentarjev v zvezi s tem. Zdi se, da je največji izziv zagotoviti, da bodo ukrepe za nadzor nad trgom ustrezali namenu. In uh, novi preizkusi bodo zagotovili novo stopnjo prožnosti za proizvajalce, da zmanjšajo emisije, proizvajalci pa bi prav tako morali izvajati emisije v resničnih voznih pogojih, torej RDE. Preizkuse bi morale izvajati neodvisne tretje strani, mi pa moramo poskrbeti, da bomo omejili stroške, ki nastanejo zaradi preizkusu RDE in VTP. Zanima me, kako bi vi rešili te izzive treba je sodelovati z državami članicami. Dejali ste, da je to nekaj, kar bi lahko izboljšali, da zadeva še ni optimalna. Zanima me torej, kaj bomo storili v zvezi s tem. Prav tako me zanima, kako boste rešili ta problem, kaj te države članice je res treba vključiti. In pregled dveh direktiv. To smo pričakovali do konca leta. Vaš generalni direktorat in generalni direktorat za okolje sta odgovorna za to. Jaz sem nekdanji novinar, zato vedno iščem možnost, da bi dobili več informacij. Hvala, Alde Gerbrandi. Izvolite. Hvala, hvala, komisarka. Hvala, da ste tukaj. Jaz imam zdaj eh, bolj postopovno vprašanje, bolj medinstitucionalno vprašanje. Namreč presenečen sem bil, ko sem videl, da je uradni odziv na prvi preiskovalni odbor parlamenta po desetih letih prišel v obliki pisma nekdanjemu predsedniku odbora EMIS. In ni šlo za pismo predsednika komisije, predsedniku parlamenta. Zanimivo je bilo tudi, da se je komisija odzvala samo na priporočila na področju politik, ne pa na sklepe. Kar zadeva slabo administracijo in goljufanje, to smo vključili v svoje sklepe, komisija se na to ni odzvala. Prav tako me preseneča, da ste v več odgovorih dejali, da se niste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 komisije. Kdo je torej odgovarjal na poročilo emisije? Bilo to strani vas ali komisije ali predsednika komisije? Zanima me, torej, kdaj bomo dobili tudi druge odgovore predsednika komisije. Enako morda velja za pritožbo na sodbo sodišča. Je to vaša osebna odločitev ali je to prišlo od drugih virov v okviru komisije? Drugo vprašanje zadeva glavno temo, ki jo obravnavamo. Res je, vsi smo si prizadevali za to, da bi dobili novo zakonodajo. Zelo sem ponosen na kolektivno upravljeno delo, ampak glavni problem je, da moramo še vedno počistiti ta nered. Milijoni avtomobilov so še tam zunaj, ki še vedno zelo onasnažujejo okolje. Na ravni držav članic zadeva ni. Organizirana. Nemci organizirajo svoj dizelski vrh, morda bodo dali denar, ljudem, ki imajo to vrstne dizelske avtomobile. No, te avtomobile bodo morda izvozili v druge evropske države in ti avtomobili bodo potem še več let na cesti. Zanima me, kje je ta evropski pristop? Morda je komisija pravno omejena, ne more prevzeti vodilno vlogo, ampak politično bi lahko prevzeli vodilno vlogo. In predsednik komisije bi tukaj lahko ukrepal. Gre za največji industrijski škandal v zadnjih desetletjih in predsednik komisije bi lahko bil bolj proaktiven. Lepo prosim, da se odzovete tudi na to. Hvala. Hvala, zdaj pa zeleni Bas Eichhout. Hvala, gospod predsednik oziroma predsedujoči, hvala komisarka. Dobro, recimo, da so odgovori nekoliko pomankljivi v zvezi s priporočili in sklepi. Tudi mene zanima, ali lahko kaj poveste o sklepih, ki jih imamo v tem poročilu. Sklepi so bili precej strogi tudi do komisije. Pričakovali bi, da bo komisija mne, imela mnenje v zvezi s tem, ne samo v zvezi s prihodnjo zakonodajo najbolj pomembno je, da še vedno obstajajo umazani dizelski avtomobili na cestah. Dejali ste, da jih je 1,6 milijona. No, nekatere številke pravijo, da jih je celo več kot 14 milijonov. Zanima me, ali je vaša številka toliko nižja, zato ker upoštevate samo Volkswagenova vozila, čeprav zdaj vemo, da je bilo veliko drugih znamk, ki so prav tako goljofale gre za večjo številko. Torej. Gre pa tudi seveda za vodilno logo komisije. Lahko predlagate smernice v zvezi s tem, kaj bi države članice morale storiti, zato da bi izboljšale odpoklice in naknadno ugradnjo nadomestnih naprav. Vedno pravite, da je to nacionalna pristojnost, ampak vi lahko pripravite smernice. Če bi to bila prednostna naloga komisije, bi prav tako in prav gotovo pripravili smernice. Komisija bi vsaj opravila svojo domačo nalogo, vi se pa zdaj skrivate za tem in pravite, ah ne, nič ne moremo storiti, državljanom pa sporočate, da nikomur ni mar. To je slab signal. Zdaj pa še sodba sodišča. To me nekoliko spominja na nizozemski primer o podnebju, ko je nizozemska vlada dejala, da bo spoštovala sodbo, po drugi strani pa bodo šli tudi proti njej, zato ker želijo pravno sicer nekaj povedati, ampak zadeva bo boljša. To pravite vi. Naj vam povem, kaj se je zgodilo na nizozemskem. Šli so proti, izgubili so še enkrat in na koncu niso storili nič v zvezi z vsebino. Zato se bojim, da bo šlo to v to smer, vi boste pravno proti in kaj boste potem storili? Pa še nekaj. Jasno želim povedati, da ste dejali, da boste podali predlog. Zanima me, kakšen bo ta predlog, kaj ti? jasno mora biti, da predloga ne potrebujem. Sodišče je jasno povedalo, če želite znižati standarde iz leta 2009, je treba uporabiti običajni postopek. Ampak mi smo temu nasprotovali, izgubili smo prav, ampak mi smo temu nasprotovali. Ne potrebujemo nove zakonodaje, potrebujemo le to, da obdržimo trenutne standarde. Zanima me, ali zdaj implicirate, da boste predstavili pravni predlog za to, da bi znižali standarde iz leta 2009. Kakšen signal bi s tem poslali evropskim državljanom, če bi dejali, da želite znižati standarde kakovosti zraka v Evropi? Je to tisto, kar želite storiti? Najlepša hvala, Bas. Gospa Konečna v imenu skupine GUE ima besedo. Najlepša hvala. Rada bi se zahvalila komisarki za uvodno izjavo. Dejali ste, da smo se v Evropskem parlamentu dogovorili o uredbi, s katero bi vzpostavili predpise za težka tovorna vozila, kar pomeni, da bi znižali dovoljeno količino emisij CO2 ja za vsa vozila. Vzpostaviti moramo tudi nadzor, da ne bo zopet prišlo do dieselgate. O tem govorimo že toliko časa in to ni dovolj. Celotna industrija se usmerja proti električnim vozilom in biogorivom. Zato smo v svežnju mobilnosti poudarili, da moramo na trgu spostaviti ravnovesje. Evropska komisija mora zagotoviti, da se situacija ne bo ponovila. Situacija, ki smo jo doživeli pri prvi generaciji biogoriv. Zanima me, koliko lahko pro izvedemo z alternativnimi gorivi. Seveda je prav, da imamo električna vozila, Proizvodna baterij in pa odstranjevanje baterij je sedaj težava. S tem se še nismo ukvarjali. Sedaj kaže, da opozarjate na zunanje negativne vidike, ki jih ne želimo obravnavati in da potem težave enostavno prenašamo na tretje države. Uh, Ne smemo dopustiti, da se situacija ponovi, kot smo jo videli v primeru palmovega olja. Evropska unija si želi čistih vozil, ljudje v tretjih državah pa trpijo zaradi naših odločitev. Kaj želite storite, storiti v komisiji? kaj bo Evropska komisija storila glede konkretnih ukrepov. Torej, na eni strani imamo težave emisij, po drugi strani pa imamo nove težave, ki se pojavljajo in ki jih ravno tako ne gre spregledati. Najlepša hvala. Sedaj pa FD, gospa Evi. Buongiorno, komisarja. Eh. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Pozdravljena, gospa komisarka. Današnja razprava je zelo pomembna. V Evropskem parlamentu se vsi strinjamo glede tega, da nismo zadovoljni z opravljenim delom komisije. imamo sodbo Evropskega sodišča na eni strani, po drugi strani imamo poročilo Evropskega računskega sodišča. Na podlagi obeh dokumentov lahko sklenemo, da je Evropski parlament imel prav, ko je vedno znova poudarjal, da moramo biti zelo strogi glede izpolnjevanja določenih meril in dejavnikov. Glede tega, da sedaj nismo storili ničesar, razen tega, da smo proizvajalcem dopuščali dosti več emisij kot prej. Gospa komisarka, znašli smo se torej v današnji situaciji. na podlagi poročila računskega sodišča, kjer pravi, da imamo pomankljivosti glede doseganja ciljev na področju zmanjšanja emisij in da sistem kategorij ni ustrezen za to, da bi na podlagi tega dosegli znatno znižanje emisij. Kaj nameravate storiti? Glede na to, da nimamo informacij glede vozil, ki še vedno vozijo po naših cestah, še vedno nimamo popolne slike. Pred nami pa so veliki izzivi. In še eno vprašanje v zvezi z eh, zdravstvenim pregledom zakonodaje. Tukaj mislim predvsem na prostovoljne sisteme, kot v moji državi, kjer smo imeli prostovoljen sistem od poklica strga vendar pa ni harmonizacije glede programske opreme in glede strojne opreme. Boste ukrepali glede vozil, ki še vedno vozijo po naših cestah, lahko storimo karkoli, da dosežemo ustreznost v naslednjem krogu bom zastavila drugo vprašanje. Nikogar ni skupine ENF, zato bomo sedaj dali besedo zopet komisarki. Vidite, da so nekateri poslanci um, zelo napadalni in da niso krotki, vendar pa je to tudi naša naloga. Najlepša hvala za vaše vprašanje. seveda lahko stvari izboljšamo. V zadnjih treh letih in pol smo opravili veliko dobrega dela. Čeprav sem veliko krat dejala, da nažalost in mogoče Eh, je to tudi pozitivno, da smo zaradi Dieselgate resnično dosegli velik napredek. Tudi vi ste sami doživeli določene izkušnje z industrijo. Stvari se ne morejo spremeniti kar tako na hitro. Ko sem se srečala s predstavniki industrije, Ti niso bili najbolj prijazni v prvih dveh letih, potem pa so svoj pristop spremenili zaradi tega, ker se je družba spremenila, družba pritiska na njih, da spremenijo svojo politiko, da začnejo proizvajati čistejša vozila in da je tudi sama proizvodnja čistejša. Sama ne verjamem, da evropska industrija ni, se ni zavedala tega, da mora stvari spremeniti. Pač eh, niso ničesar storili zaradi tega, ker eh, so lahko zadovoljno živeli tako kot prej. V celotni proizvodni ne morete kar tako čez noč spremeniti delež eh, čistih vozil. In to se dogaja v avtomobilski industriji v Evropski uniji. In še nekaj glede pritožbe. Prepričana sem bila in takšna je bila odločitev komisije. Mogoče lahko odgovorim tudi na vprašanje gospoda Gerbrandija. Sama sem zastopala komisijo in vsako pismo, ki sem ga podpisala, sem to storila v imenu komisije in podpisala sem tudi pismo kot odgovor Evropskemu parlamentu. kolegi komisije se je ravno tako odločil, da se želi pritožiti. Naj povem nekaj popolnoma jasno, da bom storila vse, kar lahko, da bomo zakonodajo dobili še v tem letu. Če bo zakonodaja pripravljena pravočasno, lahko omaknemo pritožbe kadarkoli. Vendar pa smo se znašli v težki situaciji še posebej letos, ko imamo čas, ker imamo čas samo do okrog 20. februarja. Znašli smo se v situaciji, ko nimamo zakonodaje, o kateri bi se odločili v skladu z ustreznim postopkom. Sedaj lahko zagotovim, da je najboljša rešitev z vidika komisije nova zakonodaja. Vendar pa je treba upoštevati, da je letošnje leto težko leto mogoče nam manjka nekaj mesecev, da bi resnično lahko zaključili ta postopek še letos. Ne vemo, kakšna bo sestava novega parlamenta in kot rezultat prvega testiranja RDE lahko povem, da so bili rezultati pozitivni. Vsi avtomobili, ki smo jih posamično preverili in testirali, so v skladu s predpisi. Vprašali ste me, kakšen bo zakonodajni predlog. Torej, Držali se bomo tega dvojnega dejavnika 2,1 in 1,43. Opravili bomo tudi eh, letni pregled in na podlagi tega smo si zastavili nižjo mejo z tehničnega vidika na 1,43. Zato želimo zaključiti z našim delom do konca tega leta. tehnično, eh, tehnični manevrski prostor želimo znižati še na nižjo stopno. Mislim, da smo na pravi poti. Imeli bomo tudi nov režim za homologacijo. To že pripravljamo. Smo v stalnem stiku z državami članicami. Prvi sestanek bo marca, kjer bomo pripravili skupna odgovornost in uveljavljanje skupne odgovornosti gre za tehnično srečanje. Tudi to delo že poteka. Do konca našega mandata bomo pravili še nekaj takšnih sestankov. Torej, ne gre za Nemce, ampak za prebivalce v Nemčiji, ki bo prejeli sredstva za nakup čistejših vozil. Število držav članic, ki želijo sodelovati z nami, je vedno više, vendar pa število še ni zadostno. Z nekaterimi državami članice imamo težave. Seveda ni vloga komisije ta, da prevzame politično vodstvo, vendar pa seveda lahko usmerjamo razprave. Države članice nosijo lastno odgovornost tudi do svojih lastnih državljanov. Verjetno boljše veste kot jaz. so najmanj čista vozila v tistih delih Evrope, kjer je tudi kakovo zraka najslabša. In od teh držav članic smo dobili zelo slab odziv. Glede političnega vodstva Mislim, bo, da bo ta konferenca v Krajovi čez mesec dni dobra priložnost in pravi trenutek, da pokažemo to vodilno vlogo. Kot veste, vodimo stalen dialog z državami, članicami, imamo razprave v okviru okrogle mize v zvezi dizelskimi vozili. Komisija pripravlja načrt za čistejša vozila. In ta vodilna vloga vsebuje temeljne kamne za napredek, ukrepe, tudi stopnje za odpoklic trga in da zagotovimo prihodnost, kjer ne bo več prostora za afere, kot je bil Dieselgate. Pripravili in predstavili bomo torej ta načrt v krajovi čez mesec dni. Kot verjetno veste, skušam organizirati tudi srečanje na visoki ravni in to vsaj enkrat. Odgovor na to ni bil najbolj zadovoljiv, nažalost, strani držav članic. Ker pa bo to uradni dogodek, ki ga organizira predsedstvo, mislim, da bomo lahko tam predstavili, sprejeli in dobili podporo za ta načrt. Um, um, uh, Še nekaj v zvezi s smernicami. Torej, kot eh, veste, imamo smernice za naprave in tudi to je sestavni del našega načrta za prihodnost. Sveda vsi vemo, da je 1,6 milijona evrov, um, ki sem omenila, 6 milijona, ki sem jih omenila prej, število Volkswagenovih vozil, kjer je treba naprave zamenjati. To poleg um, teh več milijonov avtomobilov, ki še vedno vozijo po naših cestah, ki so vozila, ki unesnažujejo. To je vprašanje za komisijo in za parlament, vendar pa gre istočasno za zelo pomemben izziv za vlade držav članic. Nekatere države članice ne jemljajo prevzema odgovornosti resno. Imamo države članice, kjer je število teh eh, umazanih avtomobilov dosti više kot drugot. Homologacija. Nov RD. E. Dvojni VTP. Sedaj emisije CO2 za težka tovorna vozila. Vse to skupaj dopolnjuje pristop proizvajalcev avtomobilov in pa pravilni pristop, v katerem ne trdimo, da bomo izgubili delovna mesta zaradi naših ukrepov. Če ne bomo ukrepali, bomo izgubili celotno industrijo. Moramo biti inovativni, moramo ukrepiti trajnostno in zagotoviti čista vozila in dobro kakovo zraka v Evropi. Če ne bomo vsega tega upoštevali, bomo zelo težko napredovali, vendar pa smo že dosegli napredek. To ste priznali tudi vi saj je to del tudi vašega dela v času vašega mandata. Predstavlja tudi zelo pomemben del vašega dela tukaj v Evropskem parlamentu. Najlepša hvala, gospa komisarka. Sedaj gremo na drugi sklop. Začenjamo s skupino ELS. Nimam nikogar drugega na seznamu. Jens ima obiskovalce, zato ima pravico do tega, da govori malce dlje. Najlepša hvala za to. Dragi Nils Torvec, spoštovana gospa komisarka sedaj se ukvarjamo predvsem s tem, da bi popravili preteklost, vendar pa se moramo ozreti tudi v prihodnost. Strinjam se s komisarko, ko pravi, da je treba trajnostno znižati emisije, doseči dobro, dobre rezultate in zagotoviti konkurenčnost eh, avtomobilske industrije. Na to ne smemo pozabiti. Industrija mora okrepati, gre za retromobilnost. mobilnost proizvodnja baterij ni dobro pripravljena. Če si pogledamo realnost, imamo gospodarskega ministra v Nemčiji, ki želi nameniti 1,7 milijarde evrov za proizvodno baterij, vendar pa do tega ni prišlo. To je treba tudi gospodarsko preračunati. Dogovoriti smo se za mejne vrednosti osebnih vozil in pa tovornih vozil. Znižati želimo misije za 30 odstotkov, vendar pa pri osebnih vozilih želimo to doseči predvsem z uvedbo električnih vozil. To ni trajnostno. Ko Bomo glasovali marca o emisijah eh, osebnih vozil in če želimo neutralnost, energetsko neutralnost, moramo spodbuditi tudi e-goriva, želimo inovacije, vi ste komisarka za industrijo, zato morate pri pomoči za, um, um, za dosego rezultatov. Če od vas zahtevamo, da ukrepate. Me zanima, če imate namen pripraviti takšen predlog, o tem ste bili precej zadržani. Torej, kaj predlagate za to, da resnično lahko dosežemo rezultate? Najlepša hvala, Jens. Imamo dva govornika za skupino SD, minuto in pol imate na voljo. Our committee of inquiry. Naj jasno povem, da je naš preiskovalni odbor slišal, da je narobe, da vplivamo na takšne odločbe. Tudi sodišče je podalo sodbo glede tega, da komisija nima pristojnosti za določanje mejnih vrednosti pri novem testiranju RDE. Torej, gre za faktor ustreznosti in da to ni zakonito kako si vi torej tolmačite to, saj zmagujete, zmagujete z glavo. Če se bomo pritožili, glede na to, da pričakujemo novo zakonodajo, namesto bi pripravili delegirane akte za to, da bi s tem preklicali prejšnji deklegiran akt, ki je nezakonit, predlagate novo zakonodajo v postopku soodločenja, kar bo zahtevalo ogromno časa. Medtem pa čakamo na pritožbo. Verjetno bomo z novo zakonodajo samo znižali cilje. Potem boste dejali, v redu, cilje smo znižali v skladu s faktorjem in zato nima nobenega smisla, da sprožemo pritožbo. Delegiran akt je najbolj smiselen in pravilen način za doseganje tega, kar želimo. In drugič, mislite, da bo Evropski parlament. Eh, sprejel zakonodajo, s, kateri, s katero bi znižali naš cilj glede emisij. To, kar ste dejali, je res presenetljivo. Najlepša hvala. Sedaj ima besedo skupina, skupina EKR. Mark, ima besedo? Ne. Potem gremo na naslednje vprašanje skupine SD. Besedo ima gospa Bonafe. Najlepša hvala, gospod predsedojoči, gospa komisarka. Tudi sama se želim pritožiti. sodni postopek so sprožila mesta Pariz, Madrid in tako dalje, kjer trpijo zaradi slabe kakovosti zraka. Ena cela nekaj če ne pomeni, da imam predpise, ki jih je treba spoštovati. Prebivalci teh mest resnično trpijo zaradi onesnaženosti zraka. Zakonodaja se bo spremenila, pravite, vendar pa. Državljani ne razumejo, zakaj mi ne spoštujemo naših lastnih predpisov torej imamo nove načrte, razprave, tega naši državljani ne potrebujejo. Potrebujejo to, da spoštujemo naše lastne obveze. Pravite, da ste napredovali, vendar pa niste dosegli dovolj velikega napredka na področju zagotavljanja čistega zraka za naše državljane. Tehnični odbor za motorna vozila, kjer smo opravili ogromno dela in povdarili smo pomankanje transparentnosti strani komisije. Tudi tukaj nismo dobili nobenih odgovorov. Biti moramo zagotovila, da je resnično prišlo do napredka. Pri prvem faktorju ustreznosti ste dejali, da želite doseči rezultate do leta 2023, kar pomeni čez štiri leta. Čeprav smo to obvezo sprejeli pred dvema letoma, mislim, da morate delovati hitreje, gospa komisarka. Najlepša hvala. Sedaj pa gospod Gervandis v imenu skupine Alde. Najlepša hvala, gospod predsedojoči. Bojim se, da me komisarka ni prepričala s svojimi odgovori na prvi sklop vprašanj. Če je odziv komisije odziv celotnega kolegija, to ne vključuje predsednika komisije. Vi ste dejali v vaših odgovorih, da ne morete odgovoriti na nekaj naših vprašanj, zaradi tega, ker so v pristojnosti predsednika komisije. Če je on del kolektivnega odgovora, potem je tukaj tudi pristojnost predsednika v tem odgovoru vključena. Torej, zakaj? nismo dobili tega odgovora kot del odgovora komisije. Ne vem, ne razumem popolnoma, kaj ste s tem mislili. In še drugič. V poročilu računskega sodišča piše, da je treba mm, odpoklicati z naših cest in ostranili tista vozila, ki onesnežujejo. Politična srečanja, tehnična srečanja niso dovolj. Želim, da komisija prevzame vodilno vlogo, če je potrebno tudi na ravni predsednika komisije. Če ima čas, da se ukvarja s premembo ure z poletnega na zimski čas, mislim, da ima čas tudi, da poskrbi za zdravje naših državljanov. Zakaj se osebno ne zauzema za to, da bi organiziral vrh, da bi se odločili za to, da odstranimo umazana dizelska vozila z naših cest. Ne pa, da govorimo samo o pozitivnih idejah posameznih ministrov v državah članica. Mislim, da si naši državljani zaslužijo dosti več, kot ste nam dali do sedaj. Mogoče bomo dobili še dodatno uro v okviru prehoda na poletni čas ker smo zelo prijazni, damo možnost še Leonori za vprašanje. Te faccio una domanda. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Zelo na hitro bi vam zastavila vprašanje v zvezi z odpoklici. Kolikor vem, v zvezi z Italijo podatki o Volkswagenu in drugih znamkah niso najbolj posodobljeni. Imate vi kakršne koli, uh, imate vi kakšne najnovejše informacije v zvezi s temi podatki? Potem pa še, kako je z dogovorom med Volkswagenom in EBI. Mislim predvsem na povzetek Olafa glede številk pri Volkswagenu med leti 2014, 2009-2014, eh, torej glede zneska, ki bi se lahko porabil, da bi bila vozila čistejša. Eh, zanima me torej, kaj vi mislite v zvezi s tem. No, hvala lepa, to je bilo res hitro. Tako s tem smo zaključili z drugim krogom vprašanj in besedo vračamo komisarki. Izvolite. Maybe I... Bom pričela znova sodbo sodišča. bom res previdna glede tega, kako se izražam. Sodba govori o postopku, ne o vsebini. Gre za pravno težavo, ne za meritorno težavo, ne gre se za vsebino. Ta sklic parlamenta in prihodnji. obravnava to zadevo, ker je računsko sodišče reklo, da delegirani akt ni prava rešitev. Zato moramo mi pripraviti nov zakonodajni predlog. In eh, na to se je nanašala moja razlaga prej. Lahko bi sicer eh, pripravila tudi pravno razlago glede tega, sem pa res sto odstotno prepričana o tem, da je treba uporabiti postopek soodločanja in pripraviti nov delegirani akt. Hotela sem vam pa tudi povedati, da bomo nov predlog pripravili res k malu morda že v roku enega tedna. Podlaga bo enaka, ampak res je šlo za postopek, ne za samo vsebino pri sodbi. Glede tega sem prepričana. Kar se tiče tehnološke neutralnosti, tole. Vedno govorimo o avtomobilih brez emisij, ne le o električnih avtomobilih, o vseh vozilih brez emisij. in opredelili smo avtomobile brez emisij, vseh vrst, hibridne avtomobile, električne, uh, vozila za samodejno vožnjo, vozila na vodik. Vse to smo upoštevali. Ozrli smo se torej na celotno vrednostno verigo in pri tem smo upoštevali tudi državno pomoč. Delamo na tem drugi konkurenti na globalni ravni hitro napredujejo, tega se zavedamo. Gre predvsem za električne avtomobile, ampak ne le za električne avtomobile. In kot sem povedala že prej, če naša industrija ne bo delala hitreje, kot je doslej, se ne bo odzivala, kot bi se morala na ta razvoj, potem bomo res v težavah, kar se tiče delovnih mest, kar se tiče konkurenčnosti in kar se tiče prisotnosti tega eh, sektorja v Evropi. Spraševali ste o odpoklicih v Italiji. Ja, kot sem omenila že prej, že nekaj časa imamo na voljo novo spletno stran, ki se posodablja vsak dan. In res imamo skoraj najnovejše informacije iz vseh držav članic v zvezi z odpoklici. Sicer ne poznam številk za Italijo v tem trenutku, ampak zlahka jih lahko najdete na tej spletni strani in če želite vam lahko posredujemo tudi povezavo. Kar se tiče posojila eh, Evropske investicijske banke za Volkswagen. Smo vse skupaj natančno preverili. In uh, nismo zaznali kakršnih koli nepravilnosti v tem postopku. Tako da nimamo nikakršne podlage, da bi kakorkoli ukrepali. Okay, so I think, I think a... In to pa je, mislim, da že vse. Evropet, če predlagamo Evropet, pet, ne, ne. Se opravičujem, sedem mi piše, pa sem prebrala pet. Bomo zato seveda uporabili postopek soodločanja, Evropski parlament bo celoti obveščen, pravočasno obveščen. Z delom smo pričeli lani. Naročili smo študijo v zvezi s področjem uporabe nove zakonodaje, tako da bo morda to na voljo že v času trenutnega sklica, da bo morda na voljo že nov predlog, potem pa se bo prihodni sklic s tem lahko začel pošteno ukvarjati. Hvala lepa. Če sem na karkoli pozabila, Bom poskušala odgovoriti pisno, bom preverila še enkrat vaše vprašanje, bi vas pa opozorila še na tole. Vem, da pravzaprav že skoraj da na pamet znate vse to, ampak tole je naša brošura. Eh, lep način, kako predstaviti delo, ki smo ga kolektivno upravili v zadnjih treh letih in pol. Hvala lepa. It's not on the, well, it is on the content, but just. Uh, ne gre toliko za osebino, samo prošnjo imam. Gre za precejšnje razlike med tem, kaj poslanci menijo o sodbi sodišča in tem, kar je povedala komisija. Uh, ne morete kar tako ločiti metodologije od vsebine in zato se mi zdi pomembno, da prisluhnemo briefingu z vaše strani, razlagam z vaše strani, kako vi razumete sodbo sodišča in kako boste potem predlagali spremembe. Upoštevajte, lepo prosim, če boste pripravili novo direktivo in vključili faktor skladnosti v novo direktivo, ne morete računati na podporo parlamenta. Morda je to zadnje, kar lahko še storimo v tem sklicu, predem se odpravimo na volitve. Morda bi lahko pripravili neuradni dokument ali kakorkoli to imenujete na prihodnji teden, kot ste rekli, če bi se to dalo, bi to koristilo vsem. E, teden, nekaj tednov, morda ne v enem tednu. Ja, treba je zagotoviti, da se pripravimo na prihodni sklic, ker eh, takrat bo potem treba zadevo rešiti. V naslednjih dneh, k temu se lahko zavežem, bomo pripravili pravno analizo, kaj sodba zajema in kaj pomeni. In glede na to, da je to zadnji sestanek odbora EMIS, moramo razmisliti, kako res izkoristiti čas, ker nas ta priganja. Kaj lahko še opravimo skupaj z vami in kako se lahko pripravimo na naslednji sklic, tako da bo lahko naslednji sklic parlamenta res pričel delati takoj. Hvala lepa, komisarka Bjankovska. Pravna analiza bi bila vsekakor zelo koristna. In ker če prepustite vse skupaj pravnikom, bodi si govorijo o postopku ali vsebini in eh, to dvoje gre lahko v precej različne smeri. No, kakorkoli, najlepša hvala, upam, da tokrat ni zadnjič, da se vidimo. Bomo videli prav. Najlepša hvala, zdaj si bomo privoščili kratek odmor, potem pa nadaljujemo. Okay, every, ready to go on to the... Prav, če ste vsi pripravljeni, lahko nadaljujemo z izmenjavo mnenostno kodeliranega akta o dopolnitvi direktive v zvezi z določitvijo surovin z visokim tveganjem za posrednost pri morabe zemljišči in tako naprej. Gospod Van Sen je predstavnik Evropske komisije in mu kar dajem besedo. Uh, Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Dobar dan vsem. Hvala za priložnost, da vam lahko predstavim osnutek delegiranega akta o surovinah z visokim oziroma nizkim tveganjem za posredno spremembo rabe zemlišč. Včeraj sem to predstavil tudi v odboru ITRE, tako da sem res vesel, ker lahko to danes popovdne predstavim še vam. Osnutek delegiranega akta je zdaj že objavljen. E, Čas za poradne informacije je na voljo štiri tedne, kot običajno, tako da si to lahko vsi ogledate in posredujete svoje komentarje. Preden opišem pristop, ki ga je zauzela komisija, ko je pripravljala osnutek delegiranega akta, se mi zdi, da bi bilo dobro, če vas na hitro spomnim na kontekst, te naloge. Za začetek je pomembno razumeti, da je ta delegirani akt eh, del dosti širše slike in sicer prenovitve direktive obnovljivih verjih energije. In ta je znova del svežnja čistejše energije za vse, ki je bil sprejet konec lanskega leta. Direktiva o obnovljivi energiji ima, kot veste, glavni namen spodbujati uporabo obnovljivih virov energije in uporabo obnovljive energije v Evropski uniji. In tu mislimo na vse vrste obnovljive energije, vključno z bioenergijo oziroma energijo iz biomase. V tej direktivi med glavnimi zahtevami najdemo, ko gre za surovine z visokim tveganjem za posredno spremembo rabe zemlišč, o čemer sta se odločala oba so zakonodajalca. No, gre za tole. V direktivi imamo določene mejne vrednosti, koliko biogoriv, ki se pridelujejo iz posevkov za živila in krmo, se lahko šteje v cilje v zvezi z letnico 2020. To je zastavljeno pri ravni 7 odstotkov, ampak potem imamo tu še posamezne vrednosti za posamezne države članice. Gre torej za nadaljevanje pristopa, ki je bil že zastavljen v tako imenovani direktivi ILUK z leta 2015. Kar se tiče novih kriterijev, torej surovine z visokim tveganjem, za posredno spremembo rabe zemlišč. Preučujemo, v kolikšni meri se to lahko upošteva pri doseganju ciljev za obdobje med 2021 in 2023. To bo zamrznjeno na ravni za vsako državo članico iz leta 2019. Po letu 2023 pa se bo postopno odpravilo vsa takšna biogoriva do leta 2030 uh, ko se v delež obnovljivih verov energije ta biogoriva ne bodo smela več šteti. Poleg tega se predlaga tudi razširitev za tiste surovine z tako imenim nizkim tveganjem ilug. Za to zadnjo kategorijo surovine z nizkim tveganjem jasno piše, da se ta biogoriva smejo proizvajati le iz dodatnih surovin, eh, ki nastanejo pri presežku pridelkov na zemljiščih, ki se prej niso uporabljali. Tako da gre za koncept dodatnosti. Komisija mora pripraviti podrobne pogoje za ta pristop, prav tako mora poročati o statusu pridelave oziroma širitvi posevkov, ki se uporabljajo v ta namen po svetu. Oboje smo zdaj storili. Objavili smo, ko smo objavili osnutek delegiranega akta in tam najdete tudi povezavo na poročilo, ki smo ga pripravili predvsem s pomočjo strokovnjakov v skupnem raziskovalnem središču. Z drugimi besedami, ne predlagamo nečesa novega, nove politike, predlagamo le kriterije za pristop, ki sta ga so zakonodajalca že odobrila. To, kar smo pripravili, se nam zdi dokaj jasno. Za začetek pravimo, da so tista biogoriva, ki se klasificirajo kot biogoriva z visokim tveganjem ILUK, bi morala izpolnjevati kumulativna merila torej minimalna širitev zemljišča pridelave, tu predlagamo en odstotek, 100 tisoč hektarjev letno, ko gre za širitev pridelovalne površine in potem še najpomembneje, verjetno, predlagamo tudi, da so to lahko goriva, ko gre za 10 odstotno širitev na zemljišču, kjer so zaloge oglika visoke. Eh, predvsem, ko gre za šotišča. To je potem upoštevano v formuli, ki jo najdete v tem aktu. S temi kriteriji, po našem mnenju, zajamemo tisto, za kar ste nas prosila so zakonodajalca. Opredeljujemo torej tista biogoriva, ki povzročajo znatno širitev pridelave na zemliščih, kjer so zaloge oglika visoke. Ozadje pri vsem tem pa je to, da biogoriva, ki se spodbujajo prek direktive o obnovljivi energiji, dejansko pomenijo prihranke oziroma nižanje emisij toplogrednih plinov in da ne ustvarjajo oziroma ne povzročajo izgube zemlišč, kjer je biotska raznovrstnost visoka. To sta ta dva kriterija, ki ste skrivata, ki sta prisotna v tem delegiranem aktu. podatki o stopni širitve pridelave posevkov za živila in krmo so v prilogi in eh, vsi ti podatki pravzaprav prihajajo iz poročila, ki smo ga objavili skupaj z osnutkom delegiranega akta. Glede na direktivo so to vrste goril, eh, kjer se kjer, pri katerih bi se moral delež, ki se šteje k obnovljivim verom energije, postopoma ukinjati od leta 2023 naprej. Ko pa gre za biogoriva z nizkim tveganjem iluk, gre tudi tu za več kumulativnih pogojev. Seveda je treba izpolniti kriterij trajnosti, kriterije trajnosti, ki so zapisani v direktivi, poleg tega pa so to biogoriva, ki eh, se prideluje iz dodatnih surovin pri ukrepih za izboljševanje produktivnosti na že uporabljenih zemliščih oziroma ko gre za gojenje posevkov na zemliščih, ki se prej niso uporabljala v ta namen, recimo zapuščena zemlišča. Poleg tega pa je treba imeti tudi zanesljive revizije vseh teh biogoriv, tako da se te proizvode dejansko spremlja. Če se produktivnost poveča bolj kot pričakovano, če, bo torej, če bomo presegli scenarij eh, delovanja kot običajno, imamo tu še dodatne kriterije, Eh, razvite v okviru Kjota. V aktu je zapisan sklic tudi na to. Bo pa to omejeno na maksimalno obdobje desetih let. S tem jasno odrazimo zahteve iz same direktive. In potem še za konec imamo tudi nekaj poenostavljenih kriterijev v jasno začrtanih primerjih, recimo za proizvode, eh, ki se pridelujejo na nerabljenih zemliščih, na zemliščih, ki so zanemarjene in tako in podobno, oziroma ko gre za majhne operaterje. Nam se zdi, da je predlagani delegirani akt dobro uravnotežen, podprt je z zanesljivimi znanstvenimi podatki in zadnjimi, torej najnovejšimi informacijami. In to je dodatek zakonodajnemu besedilu, ki sta ga so zakonodajalca že sprejela. Vsi vemo, da se lahko razmere spremenijo in zato moramo zagotoviti, če bi do tega prišlo, da se lahko tudi zakonodaja prilagodi. In zato predvidevamo nenehno spremljanje dogodkov na strani komisije in prvega, do 1. julija 2021, najpozneje do takrat, bomo pregledali tako najnovejše znanstvene podatke, kot tudi pristop, ki smo si ga izbrali, če bo treba. Kot rečeno, osnutek je objavljen, državljani, deležniki lahko pošiljajo komentarje, poratne informacije do 28. marca in ko se bo obdobje posvetovanja končalo, bo komisija pričela trdo delati, tako da bomo lahko ta delegirani akt tudi sprejeli in potem pričeli s formalnim postopkom, v katerega boste vključena tako parlament kot svet. Pred koncem posvetovalnega obdobja bomo organiziral je tudi sestanek strokovne skupine 5. marca. Toliko z moje strani, gospod predsedujoči. Z veseljem pa prisluhnemo kakršnim koli komentarjem, ki jih morda že imate. Hvala lepa. Najlepša hvala, gospod Stil. Ni prav veliko poročevalcev v senci. Enega poročevalca imamo in enega poročevalca in pol v senci. Bas Eichhout. Uh, Najlepša hvala. Hvala tudi predstavniku komisije, ki je razložil delegirani akt. Uh, pripravili ste ga pravzaprav na izredno zahtevo parlamenta, opisali ste tudi ozadje. Šlo je za zahtevo parlamenta, ker smo želeli prepovedati palmovo olje saj se nam ni zdelo, da gre za trajnostni vir obnovljive energije. Zato smo prosili komisijo, da pripravi kriterije za to, to so tudi storili. 1. februar je bil uh, sicer časovni rok, tako da ste malo pozni, ampak uh, morali ste se pogajati tudi z GD Trade, se mi zdi. No, par vprašanj bi pa le zastavil. Določenim kritikam ste prisluhnili že včeraj odboru ITRE, ELS, SND, ALDE, Zeleni, GUE, vsi so bili zelo kritični. In zanima me, kakšne spremembe predvidevate? Posvetovanje boste organizirali. No, eh, pravim vam, da bo marsikatera kritika izrečena tudi takrat. Kako se boste odzvali, boste kaj spremenili in zanima me, kakšne spremembe ste imeli v mislih. Vam bom pomagal. Prvič, prag desetih odstotkov odkot ta številka, kako lahko utemeljite ravno ta prak. Če si pogledate prilogo palmovo olje, potem spada v ta postopek postopnega odpravljanja, soja pa ne. Ampak soja ima tudi zelo slab učinek, kot vsi vemo. Upam, da to nima nič opraviti s tem, ko se je Juncker julija lani odpravil v ZDA. Zanima me torej, zakaj ste si izbrali prav 10 odstotkov kot prak, tako da soja potem izpade, da se obravnava kot varno palmovo olje, pa ne. In eh, če bi končno priznali, da ima palmovo olje res slab učinek na krčenje gozdov in se zato ne bi smelo uporabljati kot trajnosten vir obnovljive energije, je to v redu, ampak potem pa še vedno zagotavljate nekakšen izhod v sili prek te kategorije nizko tveganje ilok. S tem omogočate izjemo za neuporabljena zemlišča, ampak v definiciji ima, imate to kot zemlišča le za kmetijske namene. Komisija torej razmišlja, ali se nekaj uporablja kot eh, zemlišče v namen kmetovanja ali pa ne. In če se ne, Ali si ne morete zamisliti, da bi se to zemljišče lahko uporabilo za ljudi, da na njem prebivajo? Zakaj ste si torej izbrali tako zelo osko definicijo, da, so, da je lahko neuporabljenih zemljišč ogromno? Lahko poveste kaj več o tej definiciji in ali boste kaj spremenili tudi v zvezi s tem? Potem pa še majhni deležniki. Komisija pravzaprav pravi, če ste majhni, je vse v redu. Ampak, eh, kaj, če ti majhni deležniki delajo za večja podjetja, še vedno so majhni deležniki? Kaj se bo spremenilo, če ima nekdo v lasti zemljo ali pa v zakupu? Na Maleziji, v Maleziji recimo imajo ljudje zemljišča v zakupu, potem so po definiciji izuzeti. A to pomeni, da vedno izpolnjujejo pogoje in lahko samo nadaljujejo s svojim delom? In kaj to pomeni za trenutne prakse? Kaj se bo spremenilo? In še zadnje vprašanje, kako vse skupaj sploh izvršiti? Zahteva se veliko certifikacije, s katero potem pokažete, da bo uh, presežek uh, pri pridelavi polščin. Ja, Malce katera država bo rekla, da Vse imamo certifikacijo, smo jo pridobili, pa bo vse tako kot prej. Zakaj se pretvarjati, da se bo vse skupaj postopno odpravilo, če imate kategorijo nizkega tveganja ilog, ko se zdi, da bo pravzaprav vse ostalo tako, kot je bilo? Se predvidevate takšno izjemo, ampak to gotovo ni namen delegiranega akta. Sem prepričan, tako da me res zanima, kako je s temi desetimi odstotki eh, zemljišča, ki se ne uporabljajo, majhni akteri in tako naprej. Italija in Španija, recimo, boste rekli, certifikacija je, še vedno bomo priča krčenju gozdov in uporabi teh surovin za obnovljive vire energije in prav to je hotel parlament preprečiti z izjemami, pa tega gotovo ne boste dosegli. Hvala lepa. Hvala, Bas. Marijana Petir oziroma gospa Dela Ej, ki jo nadomešča. Hvala, gospod predsedajoči kolegice ni, opravičuje se, zato bom prebrala njeno izjavo. Na tem mestu besedilo me skrbi, besedilo o delegiranem aktu. To ni v skladu z ciljem parlamenta. Omejiti želimo netrajnostne, eh, netrajnostna biogoriva. Predlog ne ustreza zahtevam parlamenta ocena palmovega olja v zvezi z ilkom je jasna. Zaenkrat pa je težko oceniti vpliv meril, ki so predlagana na evropski trg. Ni znano, ali ta nova pravila vplivajo na majhne ali velike količine proizvodnje in ni znano, ali bodo mali proizvajalci izuzeti. V zvezi s tem besedilom prav tako nismo dobili ocene učinka, ne glede na to, da je ta dosje politično, ekološko in tudi gospodarsko zelo pomemben. Mislim, da je ta delegirani akt problematičen. Hvala. Merci, madame, and then we go to... Hvala lepa. Katarina Kanečna je naslednja. Pane predsedo, uh, eh, ja navažu na, na. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Navezala bi se na to, kar je povedal že Bas. Bas je namreč že zastavil vrsto vprašanj. No, na začetku, ko smo sploh obravnavali kaj povzroča palmovo olje, e, smo takoj pričeli govoriti, da je treba razrešiti to problematiko. Vedno se govori, palmovo olje pomeni krčenje gozdov, to je velik dejavnik pri krčenju gozdov, zato se ga ne sme šteti k deležu obnovljivih virov energije, ko gre za doseganje naših ciljev. Zdaj pa se zdi, da gre za prav nasprotno. To, kar ste vi storili s palmovim oljem v tem dokumentu, pomeni le eno. In sama bi zastavila samo še eno vprašanje, poleg teh, ki jih je postavil že bas. Zanima me tole. Kolikokrat ste se sestali z lobisti z Indonezije in Malezije v zvezi s palmovim oljem? Ne gre za nekakšno kupčijo? Z Indonezijo in Malezijo ste kaj dobili v zamenjavo? Pravite, da je s tem vse rešeno, ampak izuzemate, tudi, izuzemate tudi majhne plantaže do 5 hektarjev. 99 odstotkov teh plantaž pa ne izpolnjuje vseh zahtev, ki bi jih morale. In to gre pravzaprav na škodo ljudi v Indoneziji in Maleziji. Prav tako ste omenjali revizije kontrole, ali te plantaže izpolnjujejo vse okoljske zahteve in zahteve glede človekovih pravic. Kako boste pa certificirali te sisteme pregledov? Morda so to scenariji, ki so prišli iz drugih generalnih direktoratov, ampak mi smo pričakovali dokument, ki bo v skladu s tem, kar zahteva Evropski parlament zadnja tri leta in ne pričakujte, da bomo dokument, ki ste ga predstavili, zdaj lahko podprli. Prav tako ne moremo reči, da se komisija skupaj z nami bori proti krčenju gozov. Saj s temi koraki v praksi ne bomo preprečili krčenja gozdov. Film Jurski park pravi, da življenje vedno najde pot. Sama bi to malce preformulirala in rekla palmovo olje in eh, ni, lobisti vedno najdejo pot v vaše pisarne. Še enkrat bi pa tudi ponovila to vprašanje, zakaj soja ni na seznamu surovin, ki predstavljajo visoko tveganje. Hvala lepa. Hvala, zdaj pa gospod Delae. V svojem imenu. Hvala, gospod predsedujoči, res je, zdaj govorim v svojem imenu. Strinjamo se v zvezi s tem, da je palmovo olje klasificirano kot ilok. Mi predlagamo nekaj izuzeti glede šipkega iloka. Ampak zdi se mi, da se tu skoraj norčujejo iz parlamenta. Najprej izuzetja za male proizvajalce. Kaj so to male proizvajalci? Vsak ve, da male kapljice povzročijo velike vodotoke. No, mislim, da bo to povzročilo da bo izvoza palmovega olja vedno več. Po našem mnenju pa tega ne bi smeli imeti v Evropi. Drugič, vprašanje dodatnosti. Tukaj nam ne predlagajo nobenega merila za oceno. Deležniki naj sami ocenijo, kaj to pomeni. To pomeni, da bodo sodili sami sebi in v teh okoliščinah bo to mnogo lažje. Na koncu pa še nekaj. Omogoča, da si proizvajalci sami izberejo revizorja. Iz koga se delajo narco s takšnim predlogom? Zdaj kaže, da bomo ponudili evropski trg Maleziji. Ampak, če želimo to storiti, je treba to takoj tako tudi povedati, ne pa si zatiskati oči. Mislim, da bomo s tem uničili evropsko industrijo na tem področju, zato ker pač pri nas ne krčijo gozdov. Se opravičujem, ampak jasno in glasno želim povedati, da bom jaz pripravljena podpisati ugovor proti temu delegiranemu aktu. Hvala, preden dobi besedo spet komisija. Želim kot poročevalec v senci pojasniti nekaj vprašanj, ki smo jih že slišali. Govorite o donosu in vemo, da je donos pri palmovem olju veliko večji kot pri soji, zato vprašanje praga ni tako jasno, kot ste dejali vi. Prak 10 je kako je dejal Bas, zelo primerno, točno nad pravom za sojo. Dobro, ampak če obrnemo vprašanje naokrog, lahko vidimo, da smo veliko govorili o vozilih, težkih vozilih, lahkih gospodarskih vozilih in vidimo, da potrebujemo več vozil z nizkimi emisijami. In Tega prehoda ne bo mogoče doseči samo z električnimi vozili. Zato bomo potrebovali neke vrste premustitveni element tukaj. In to so napredna biogoriva. Zanima me torej, ali ste uspeli ugotoviti, kakšne količine naprednih biogoriv bi Evropa potrebovala, glede na to, da je treba upoštevati odločitve, ki smo jih sprejeli. Vprašanje majhnih proizvajalcev. Majhni proizvajalci bodo tukaj zelo odvisni od velikih podjetij, vsaj v tem sektorju, in zato je zadeva problematična, ampak upam, da bomo dobili jasne odgovore gospoda Van Stena in potem bomo do konca svojih dni srečni in veseli. Hvala. Hvala lepa, hvala za te komentarje in vprašanja to je tema, ki še vedno zbuja veliko zanimanja. Morda lahko začnem s tem, kar ste dejali vi na koncu, gospod predsedujoči. Namreč, da bi morali imeti nekaj biogoriv v prometu in prevozu, pa ne samo v cestnem prometu, ampak tudi na področju letalstva in pomorskega prometa. Zato potrebujemo politiko na področju biogoriv, ki jasno določa, kako lahko postopoma preidemo z biogoriv druge in tretje generacije na biogoriva naslednje generacije in zagotoviti želimo, da bomo imeli biogoriva, ki nas bodo približila cilju, ki jih imamo v zvezi z razogličenjem, naprimer. Mislim, da je to ozadje in seveda rešiti moramo vprašanje posredne spremembe rabe zemljišča ali ilok. To je mandat, ki ga je dobila komisija in mi smo to poskusili po najboljših močih tudi storiti. Nekaj odločitev je bilo treba vsekakor sprejeti, ampak na začetku v zvezi z palmovim oljem. Jasno je, da je palmovo olje v popolnoma svojem razredu. Širijo se v zemlišča, kjer je veliko zrok oglika in palmovo olje. Se zdaj bolj uporablja kot katera koli druga vrsta surovin za biogoriva, zato smo danes tukaj in govorimo o ukrepu, ki bo vplival na palmovo olje in ki bo prispeval k temu, da bo palmovega olja manj v proizvodni biogoriv in manj se bo upoštevalo palmovo olje pri izračunu ciljev za uh, direktivo na tem področju. Več poslancev je izpostavilo vprašanje tudi v zvezi s tem in sojo. Pri soji je zadeva drugačna. stopnje širjenja za sojo so približno štirikrat niže od stopen za palmovo olje. Težko je izvajati primerjavo in dejati, da bi bilo treba palme in sojo obravnavati skupaj. Gospod Eichhout je vprašal, ali prak postavljamo tako, da čisto po naključju pač ne zajamemo soje. Moj odgovor je ne. Mi poskušamo poskrbeti, da bodo biogoriva, ki jih podpiramo v direktivi, dejansko pripeljala do prihrankov. Če tveganje za krčenje gozdov izniči niže izpuste, smo pač mi potem proti. Naš prak je bil zastavljen pri desetih odstotkih, lahko bi bil tudi drugačen, ampak naš sklep je pač deset odstotkov, to je nekoliko bolj konzervativno od štirinajstih odstotkov, ki so omenjeni v direktivi, to je področje, kjer se potem zadane tisto ravno težje v smislu vrčevanja izpustov toplogrednih plinov, zato smo ta odstotek namenoma postavili tako. Gospod Ajkaut je vprašal tudi, kakšne spremembe lahko predlagamo, zato da bi odgovorili na komentarje, ki smo jih slišali danes in včeraj. Mislim, da še ni čas za to. Zdaj tečejo odprta pogajanja in na koncu bomo videli, kakšne odzive bomo dobili od začetka veljavnosti direktive, to je bilo za Božič lani, smo poskusili izpolniti vse roke. Ni nam čisto uspelo, ampak vseeno smo tukaj in delamo po najboljših močeh, zato ker si želimo, da bi to rešili še v tem mandatu parlamenta. Zato je parlament tudi konec koncev postavil ta kratek rok in to je res bil zelo kratek rok za delegirane akte in posvetovanje zdaj tečejo, na koncu pa bomo videli, kakšne spremembe lahko predlagamo, če bo res prišlo do veliko kritike, tako kot smo je bili deležni včeraj in danes. Zdaj pa bolj natančna vprašanja majhni proizvajalci. Vprašanje je, ali je to velika vrzel. Zdi se, da nekateri tako menite, po našem mnenju ne, kajti majhni lasniki so natančno opredeljeni, biti morajo neodvisni. Če delajo prikrito za nekoga drugega, za večje podjetje, potem ne bodo upoštevani v tej kategoriji. Napisano je, da lahko najameš zemlišče. To pomeni, da si potem še vedno neodvisen. Kako to deluje? Dobro, z veseljem se bomo spustili v razpravo o tem z vami, ampak pravijo, da imamo v besedilu varovalo, ki zagotavlja, da mora človek res biti neodvisen, ne samo domnevno neodvisen. Samo tako lahko proizvajalci uživajo to izuzetje. In edina zahteva, ki je ne bodo izpolnjevali, je merilo glede gospodarske dodatnosti, vse drugo bodo morali spoštovati, vsekakor pa bodo morali še vedno spoštovati merila glede vzdržnosti in trajnosti in tako naprej. Mislim, da tukaj ne tečejo zadeve po starem, ne gre za to, da bi še naprej uporabljali palmovo olje za proizvodnjo biogoriv za uporabo v EU. Prav tako smo dobro opredelili postopno opuščanje do leta 2030, kakor sta se odločila so zakonodajalca. Revizije, zahteve pri reviziji so enake kot pri merilih za trajnost. To že velja v direktivi, kot jo imamo danes. Po našem mnenju to deluje dobro, po našem mnenju so merila zanesljiva in sheme, ki jih imamo na voljo za to, da odkrivamo tveganja glede skladnosti z merili. z neodvisnimi revizijami lahko zagotovimo, da ne prihaja do goljofij. Sveda, merila so jasno opredeljena, ne zadevajo elementov, kot eh, je težave z človekovimi pravicami, glede proizvodnje in tako naprej. Sveda, ob merilih samih je mogoče poročati tudi o tem, ampak to ni merilo kot takšno. Upam, da sem odgovoril na večino vaših vprašanj. Kako sem dejal, zdaj teče proces javnega posvetovanja. V stiku smo s številnimi deležniki, tako s proizvajalci kot tudi potrošniki in potrošniki. Nekateri menijo, da smo blizu nekaterim državam proizvajalkam, res je, prisluhnili smo jim, ampak v komisiji prisluhnemo vsem. Imamo odkrite razprave, vključno z nevladnimi organizacijami, seveda pa tudi z državami proizvajalkami. Mislim, da je to korekten način postopanja, zato da poznamo vse poglede različnih deležnikov deležniki imajo včasih zelo močna mnenja v zvezi s temi vprašanji. Hvala lepa, da ste mi prisluhnili. Če sem specifično izpustil kakšno vprašanje, bomo z veseljem na ta vprašanja odgovorili kasneje. Hvala. Hvala lepa. To je to za danes. Hvala za vas interes, ki ste ga pokazali in komisiji želimo obilo uspeha na tem področju. Naslednja seja bo 27. februarja ob 9. Na to pa bomo imeli še eno sejo popovdan do pol sedmih. To je to, hvala.